Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za kratke predstavitve različnih poročil. Prvo je poročilo Kostadinke Kuneve, delavke v gospodinstvu in negovalke v Evropski uniji. Besedo dobi gospa Kuneva. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, govorimo o delavcih v gospodinstvu in pa negovalcih. Tem zaupamo naše domove, naše starše, naše otroke, naše bolnike. Ti, te osebe nam omogočajo, da uživamo v našem družabnem življenju, da razvijamo naše karijere, ampak te osebe so pogosto nevidne, neprijavljene, niso zavarovane in so izključene iz družbe. In v glavnem gre tukaj za ženske. 2,5 milijonov delavcev v gospodinstvu obstaja v Evropski uniji in 80 odstotkov jih je žensk. Ti delavci delajo dolge ure, brez počitnic, brez eh, socialne in zdravstvenega eh, varstva, brez eh, pokojninskega varstva, delajo v nenadzorovanih pogojih, nobenega načina nikako bi zagotovili nadzor nad potekom njihovega dela. Ne moremo jih odkriti, ne moremo jih zaščititi. Naše prebivalstvo se stara, uh, vedno več ženske zaposlenih in to pomeni, da imamo sedaj še večjo potrebo po negovalcih in pa delavcih v gospodinstvih. Države članice to vedo, vendar pa vseeno dopuščajo na tem področju veliko uh, sive ekonomije. Uh, Na ta način eh, prihranijo nekaj stroškov, pogosto izkoriščajo tudi eh, nezakonite migrante, ki jim služijo kot poceni delovna sila. Eh, to situacijo je treba v državah članicah namudoma izboljšati. Potrebujemo zakonodajo, ki bo zagotovila tem ljudem dostojne delovne pogoje. Izvajati moramo um, konvencijo 189 mednarodne organizacije dela, Eh, ki obravnava delavce v gospodinstvu in njihove potrebe. To področje je treba eh, profesionalizirati, treba je uvesti certifikate in izmenjavati najboljše prakse, kot naprimer eh, te, ki obstajajo v Franciji in v Belgiji. Uh, Eh, mi moramo pristopiti k tem ljudem, kajti oni ne vedo, na koga se lahko obrnejo. Prav tako je treba izvajati inšpekcije in ob tem seveda spoštovati njihovo zasebnost. Eh, te delavce v gospodinstvu je treba obveščati o njihovih pravicah in delodajalce treba obveščati o njihovih dožnostih. Zahvaljujem se gospetanji Gonzale za dobro sodelovanje. Ona je napisala mnenje v odboru odbora za zaposlovanje. Za Zahvaljujem se tudi vsem drugim eh, organom, ki si prizadevajo na tem področju. To poročilo nujno potrebujemo. Eh, jutri bomo o njem glasovali. Konzervativci v Evropskem parlamentu so zahtevali nekaj glasovanj po delih. V, pri zelo pomembnih točkah v tem poročilu to poročilo želijo nekako razvodeniti nihče desnica v parlamentu tukaj ne želi zakonodajnih ukrepov, če ne želijo, da uh, se tem uh, osebam uredi status, če ne želijo, da bi te ženske imele zdra, um, zdravstveno, socialno zavarovanje, če ne želijo, da bi imeli, uh, imele ženske porodniški dopust, če ne želijo ratificirati konvencije ILO, uh, potem to pomeni, da želijo, da te osebe ostajajo v nezakoniti situaciji, da še naprej opravljajo neprijavljeno delo. Eh, če, torej, če to želijo, naj to jasno povedo, naj jasno povedo, da želijo državljane dveh razredov, da jih sploh ne moti to izkoriščanje žensk in priseljencev. Socialna Evropa razpada, eh, vedno bolj smo oddaljeni od naših državljanov in eh, Evropski parlament bi tukaj moral prevzeti odgovornost. Tukaj gre predvsem za vprašanje spoštovanja človeškega dostojanstva. Anton Čehov je v pismu svojemu bratu zapisal, da bi morali civilizirani ljudje izpolniti predvsem naslednja merila. Ljudi mora spoštovati kot posameznike. Vsak izmed nas ima sedaj priložnost, da dokaže, da smo civilizirani ljudje in da spoštujemo druga človeška bitja. Hvala. Gracias, Hvala lepa, gospa Kunova. Začenjamo z postopkom, pritegnite pozornost. Uh, res je strinjam se s poročevalko gospo kunevo statistični kazalci kažejo zelo neugodno sliko ogromno ljudi predvsem žensk dela v gospodinjstvu. ampak ne gre le za migrantke ženske ki so bile zaposlene ostanejo doma pogosto zato da lahko skrbijo za otroke in družino za družino da lahko skrbijo za ostarele starše da lahko skrbijo za svoje otroke zato ker preprosto ni drugih možnosti zato ker so vrtci predragi zato ker so domovi za ostarele prenapolnjeni. vendar za to odgovorno delo te ženske ne dobivajo ne plače niti niso ustrezno socialno zavarovane. to je seveda posamezne države že izvajajo določene ukrepe med njimi tudi moja država slovenija ima to področje dobro urejeno pa vendar potrebujemo ukrepe na sistemski ravni in strinjam se da bi s profesionalizacijo naredili marsikaj posegli bi še na eno področje ki se ga izogibamo zmanjšali bi delo na črno to ni dobro samo za posameznice in posameznike ampak za družbo kot celoto. Hvala, gospa Vod. Thank you very much and thank you to... Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za to poročilo. Zahvaljujem se tudi drugim kolegom, ki so tukaj bili zelo sočutni. V tej razpravi je treba jasno povedati, da varčevalne politike neposredno vplivajo na situacijo delavk v gospodinstvu eh, in zato so krive konzervativne vlade po vsej Evropi, zlasti v Združenem kraljestvu. Eh, če ženskam ni priznano njihovo delo kot eh, negovalke, kot delavke v gospodinstvu, to pravzaprav pomeni manj enakosti med spoloma. Nikoli ne govorimo o vsakodnevnem uh, vsakodnevnih problemih, s katerimi se soočajo te delavke. Uh, gre tudi za posledice za njihovo mentalno zdravje in poročilo o tem um, ni dovolj zgovorno. Treba je urediti status formalnim ali neformalnim negovalkam, ki so ogrožene, ki jim grozi revščina. Opolnomočiti je treba organizacije civilne družbe in sprejeti moramo vse ukrepe za to, da se lahko odzovemo na potrebe najbolj ranljivih skupin. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospe Kunevi za njeno poročilo. Želim povdariti, da ženske, ki delajo kot eh, delavke v gospodinstvu, pogosto trpijo zelo težke delovne pogoje. Njihovo delo je ponavadi neprijavljeno, um, nimajo nobene socialne ali zdravstvene zaščite, to pomeni, da so njihova plačila zelo nizka in zato si ne morejo omogočiti dostojnega življenja, zlasti ne v, Grči, eh, v državi kot je Grčija. Spoštovati je treba pravice ženskih delavk v gospodinstvu. Do mene zakonodaje ni, ki bi urejala njihov status. Treba jim je priznati pravice eh, eh, delavk, treba je spremeniti domačo zakonodajo. Istočasno pa mora Evropska unija nehati za siromašenjem držav na jugu Evrope in s tem tudi za nadaljnim siromašenjem žensk. Hvala lepa, gospa McGuinness. Hvala lepa, zahvaljujem se gospe Kunevi za poročilo o delavcih v gospodinstvu in negovalcih v Evropski uniji. Sama sem uložila 17 predlogov sprememb v odboru za zaposlovanje in vesela sem, da je vse moje ideje vključila v končno poročilo. Zlasti, ko gre za moj poziv državam članicam, da naj ratificirajo konvencijo 189 mednarodne organizacije dela. Gre za konvencijo o, za konvencijo o delavcih v gospodinstvu. Moja država Irska je dejansko ratificirala to konvencijo, ampak 22 drugih držav članic tega še ni storilo. Eh, prav tako sem zadovoljna, da je gospa Kuneva upoštevala moj poziv k ureditvi statusa teh delavcev. Eh, na ta način jim bomo omogočili eh, kakovostne delovne pogoje in eh, vesela sem, da je gospa Kunova upoštevala tudi moje, moj poziv k eh, sprejemu direktive o negovalcih. Treba zagotoviti dostojno življenje in dostojne pogoje dela za negovalce in pa delavce v gospodinstvu v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Pimiento Lopes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodinsko delo eh, ponavadi poteka brez pogodbe, plačila so zelo nizka, ni dostojanstva, ni ustreznih ča, eh, časov počitka, ni socialnega varstva, zdravstvenega varstva. Skratka, gre za prekarno obliko dela. Eh, to področje je, področ je popolnoma deregulirano, na tem področju ni nobenih kolektivnih pogod. Skratka, ti delavci so Eh, pod grožnjo revščine, delajo v zelo težkih pogojih. 30 eh, eh, odstotkov ljudi na portugalskem že živi v revščini, tudi zaradi varčevalnih ukrepov, ki nam jih je usilila Evropska unija. Zaradi tega je bila osiromašena naša socialna država. Tako da se sedaj več ljudi mora zatekati k takšnim oblikam dela. Gre za liberalne izkoriščevalske politike, ki jih Evropska unija usiljuje svojim državam. Hvala lepa, gospa González Penjas. Hvala lepa. Želela bi se zahvaliti eh, izrednemu delu kolegice Kostadinke Kuneve. Zahvaljujem se ji za tesno sodelovanje. Dobro je sodelovala z odborom za zaposlovanje, jaz sem bila tukaj pripravljalka mnenja o tem odboru. Delavke v gospodinstvu in negovalke so Eh, ene izmed najslabše zaščitenih delavk v Evropski uniji. Eh, mednarodna organizacija dela je leta 2011 želela zastaviti nek mednarodni pravni okvir za konvencijo 189, teme želela zagotoviti dostojno delo delavkam v gospodinstvu, ampak samo šest eh, držav članic je ratificiralo to konvencijo te delavke delajo v prekarnih pogojih, so zelo randljive, njihovi delovni časi so zelo dolgi, plačila so nizka, nimajo nobenih jamstva na področju zdravja. Eh, potrebujemo okvir, ki bo zagotovil ureditev statusa delavk v gospodinstvu in potrebujemo javne naložbe, zato da bi lahko zagotovili aktivne politike izobraževanja, usposabljanja in profesionalizaciji. V glavnem je to delo, ki ga v 80 odstotkih odpravljajo ženske. Zato verjetno ni toliko interesa, da bi uredili to področje, eh, kaj ti. To bi potem pomenilo večjo enakost žensk. Eh, in to bi pomenilo, da bi eh, ženske postavili v center interesa naših družb komisarka Jurova. Hvala lepa, spoštovani poslanci. Zahvaljujem se poročevalki gospod Kunevi za njeno poročilo, ki osvetljuje sektor, ki zaposluje 53 milijonov ljudi po svetu, 2,5 milijonov v Evropski uniji po podatkih mednarodne organizacije dela. Kot ste pravilno povdarili v vašem poročilu, je to uh, sektor, kjer delajo večinoma ženske. 83 odstotkov delavcev v gospodinstvu je žensk. Previdno sem prebrala vaše poročilo in strinjam se z številnimi vašimi pomisleki in skrbmi. Recimo, eh, ko govorite o tem, da je treba eh, prepoznati delovni status tem delavkam, da je treba znižati uh, um, uh, količino neprijavljenega dela na tem področju in da je treba poskrbeti za izmenjavo najboljših praks med državami članicami. Glede na starajoče se prebivalstvo bomo verjetno v prihodnosti potrebovali še več delavcev v gospodinstvu, še več negovalcev in zato sem vesela, da. Um, pozdravljate našo strategijo za starše, ki delajo, za negovalce. Treba je upoštevati družbene uh, premike, eh, pomagati moramo tistim, ki morajo skrbeti za sorodnike, ne samo za starše, za otroke in druge. Treba je uh, poskrbeti za ustrezno uh, uh, porazdelitev bremen med uh, partnerji. Profesionalizacija gospodinskega dela um, je prednostna naloga komisije. Pripravili smo stroškovno analizo uh, tega področja. Prav tako uh, smo leta 2012 um, vzpostavili okvir, s katerim želimo izboljšati kakovost življenja starejših ljudi, ki potrebujejo nego in pomoč. Prav tako sem vzela na znanje vaš poziv k, k analizi dodane urednosti profesionalizacije sektorja gospodinskega dela. Strinjam se s tem, da profesionalizacija eh, negovalcev in eh, delavcev v gospodinstvu pomeni večjo kakovost eh, storitev in bolj eh, dostojanstveno delo v tem sektorju. Komisija je v zeleni knjigi, ki je bila objavljena leta 2012, eh, prepoznala možnosti za delo v gospodinstvu, zlasti za eh, slabše izobražene ljudi. Mm, delo v gospodinstvu um, ne sme biti več del sive ekonomije. Nekatere države članice so že vzpostavile okvire za profesionalizacijo dela v gospodinstvu. Uh, Finska je tukaj sprejela davčne olajšave, prav tako Švedska. Uh, Treba je prepoznati usposobljenost in kvalifikacije delavcev v gospodinstvu in negovalcev. Vsem moramo zagotoviti dobro eh, usposobljenost, prave veščine za upravljanje svojega dela in zato je agenda na področju eh, veščin in kvalifikacij uh, prispevala k preglednosti tega področja. To je pomembno tudi za ljudi, ki imajo migransko ozadje eh, ali pa zato, da begunce vključimo na trg dela. Kar se tiče konvencije mednarodne organizacije dela za pravično in dostojno delo delavcev v gospodinstvu, je komisija se redno zauzemala za ratifikacijo te konvencije. Septembra 2015 smo skupaj z luksemburškim predsedstvom povabili eh, države članice na konferenco o ratifikaciji te konvencije. Eh, res je, da je treba zagotoviti ustrezno zdravstveno in socialno zaščito za delavce v tem sektorju. Eh, ne moremo izključiti delavcev v gospodinstvu iz direktive 89 skozi 309 EEC. Um, zato bomo e, obseg uporabe te direktive revidirali pri e, pregledu te direktive o zagotavljanju varstva na delu. Res je, da je vedno več e, žensk ki delajo v gospodinstvih, veliko je tudi priseljenk. In zato se strinjam z vami, da moramo poskrbeti za zakonite poti priseljevanja Evropsko unijo in da moramo poskrbeti za programe integracije eh, migrantov. Mi smo že sprejeli podoben takšen program, začeli smo z pilotnimi projekti, podpirati želimo eh, migrante, ki delajo v gospodinstvu. Strinjam se z vami, eh, količina neprijavljenega dela je zaskrbljujoča, zlasti v tem sektorju dela v gospodinstvih. To negativno vpliva na delovne pogoje, na kakovost storitev in pa seveda tudi na gospodarstvo. Profesionalizacija tega področja bi pomenila ustrezno socialno zaščito in pa dodatne prihodke za, eh, javne, eh, za državne blagajne. Prav tako bi to okrepilo kakovost teh storitev, kajti to je povezano z prepoznavanjem kvalifikacij in pa z zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev. Pripričana sem, da bo na novo vzpostavljena Evropska platforma za krepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od neprijavljenega dela prispevala k krepitvi, um, k um, večjemu osveščanju in da bomo na ta način lažje našli odziv, um, rešitve za izzive v tem sektorju. Pri tem lahko pomembno vlogo odigrajo tudi socialni partnerji. Uh, mi bomo še naprej spremljali aktivnosti na tem področju seveda ob spoštovanju neodvisnosti organov, eh, ki so za to področje pristojni. Komisija želi Evropsko unijo usmeriti eh, v socialno pravičnost, nikogar ne smemo puščati ob strani, tudi ne delavcev v gospodinstvu. Vaše poročilo je aktualno, čas je, da napredujemo pri nekaterih političnih dosejih, da jih med seboj povežemo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospe in gospodje poslanci. Hvala lepa, gospa Jurova. S tem smo zaključili razpravo.